Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi kolegi, prosim, če se počasi usedete. Ponovno začenjamo z našim sestankom. Danes do povdne se bomo izrazili glede kredit sredstev eh, oziroma proračuna za 2018 za druge eh, sekcije, torej gre za proračun parlamenta in glede plačil bomo tudi glasovali. Ali ste že ustavili kartice v elektronske naprave? Ja, mislim, da test ni potreben, tako da bomo najprej glasovali o ponovni vzpostavitvi plačil. Alors, par souci de cohérence, no, da bomo koherentni, bomo začeli najprej s plačili. Uh, gre za tretji razdelek glede plačil imamo najprej en podblok, ki je v razpredelnici 1. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Potem še en podblok, eh, kjer eh, so upisana plačila o osnutku za proračun, druga tabela, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Tretji pododdelek pod blok eh, gre za plačila izvedno skupka proračuna. Imamo tretjo tabelo eh, v zvezi s tem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pa še četrti pod blok. To prikazuje tabela 4, kdo je za, Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa še ločena glasovanja. Najprej kompromis o podbloku 3, e, ki se konča z nič šest, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Amadma Gue, e, Eh, potem postane brezpredmeten. Eh, potem completion of uh, European Regional Development Fund, MEMB 9001, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa drugi oddelki prvo glasovanje. Cilj je, da se odločimo o plačilih eh, za osnutek proračuna, ki so bila eh, zmanjšana strani sveta. To pa zadeva Računsko sodišče, Evropsko sodišče, varuha eh, podatkov in pa službo za zunanje delovanje EU. Nekaj prilagoditev je tukaj, ko gre za te službe. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Potem glede sveta, to je oddelek 2. E, tukaj kar nekaj predlogov sprememb. Njihov cilj je, da se zmanjšajo e, plačila e, sveta. To je v nasprotju z našim pristopom ki je uh, dobrohoten in želi upoštevati svet. Mislim, da tukaj lahko glasujemo v bloku o vseh teh predlogih sprememb skupaj, če se strinjate. Dobro, kdo je za vse te amandmaje uh, eh, 1100, od 1100 do. 206 eh, oziroma 37, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. E, zdaj smo pri četrtem oddelku e, računsko e, oziroma sodišče Evropske unije. 1406, potem pa še Juri in Alde. Tukaj gre za vsoto milijon 200 tisoč, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. EFDD uh, eh, amandma postane brezpredmeten, uh, 2100, uh, zdaj smo pri tej vrstici. In sicer tri amandmaji, uh, uh, Juri, uh, Alde in Bač. Uh, gre za to, da se plačila povečajo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Un amendement vers 8404. Zeleni uh, eh, 8404, to postane brezpredmetno. Glasovali pa smo že o enem predlogu spremembe, ki predvideva višja plačila. Uh, Potem imamo pa še nove predloge sprememb. Njihov cilj je, da se zmanjšajo plačila, ko gre za uh, eh, osnotek proračuna od 104 do uh, dva, 254. Bomo glasovali kar vsem tem skupaj, če se strinjate. Kdo je za te predloge sprememb? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Zdaj pa še glede eh, rezerv in opomb. Vrstica 1000 o eh, nadomestilih EKR. Eh, ta predlog spremembe ustvarja rezervo 3 odstotkov. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 1400 juri. Eh, kdo je za to, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2008, uh, 6708, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sektion 5. 100 oziroma sekcija 5, zdaj smo pri sekciji 5, računsko sodišče, vrstica 1200, badž 2300. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. predlog spremembe socialistov, 6600, nekaj Alde in pa Bač. Tukaj se vzpostavljajo plačila oziroma osnutek plačil, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še EFDD, njihov predlog spremembe postane brezpredmeten. 612 e, e, nadaljne usposabljanje, potem imamo predlog spremembe e FDD. Cilj tega amandmaja je, da se zmanjša arbitraža sveta. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa štirje predlogi sprejemem od socialistov Alde Zelenih in eh, Bač. ki a pour objet de rétablir les crédits. Tukaj eh, naj bi se vzpostavila plačila za osnutek proračuna za proti vzdržani sprejeto. 162 eh, predlog spremembe Bač eh, 2305. Delno naj bi se tukaj spostavila eh, plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno štirje predlogi sprememb eh, od socialistov Alde Zelenih in eh, Bač. Tukaj eh, naj bi se spet vzpostavila plačila za vstotek proračuna za, proti, vzdržani. Izglasovan je bil ta predlog spremembe. 570 IFDD tombe. Linje 2007. 2007. Ta vrstica je zdaj na vrsti uh, eh, EFDD, uh, eh, osnutek oziroma predlog. Uh, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. 774 vert 8405 budge 4584 qui rétablissent les crédits du projet de budget qui est pour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 eh, pač eh, 4586 eh, eh, in socialisti demokrati in zeleni, eh, kdo je za, proti, vzdržani, eh, podpar to je bilo, potem eh, EFDD postane brezpredmeten. Zdaj smo pri eh, vrstici 200. 17, dva predloga spremembe imamo, EPP 8028 in socialisti 8716. Mm, glas, um, poročevalec je tukaj napovedal uh, spremembo glede omenjenih pogajanj, študij in raziskav. Uh, gre tudi za predloge sprememb o rezervi. Uh, in uh, ti naj bi že bili uh, sprejeti. To glasovanje je povezano tudi z rezervami. Torej, glasovali bomo o teh dveh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, zdaj smo pri Bač 2304 tukaj naj bi se delno ponovno spostavila plačila. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Zdaj pa štirje amantmaji. Socialisti 7722, Alde 7781, Zeleni 8405 in Bač 4639. Kdo je za? Proti se kdo vzdrži, sprejeta. Zdaj pa imamo še serijo glasovanj od vrstice 2000 eh, do 2072. oziroma 272, gre za predlog proračuna za komisijo, mislim, da lahko o tem glasujemo v bloku. Gospod poročevalec, se strinjate? Um, kdo je za to? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Zdaj pa še o rezervah. To glasovanje je že bilo izraženo v povezavi z prejšnjima dvema predlogoma spremembe. Uh, torej 8.028.716. Zdaj pa Evropski ekonomski in socialni odbor 1004, eh, ENF najprej, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. EFDD 7395. Plačila naj bi tukaj eh, dali nižje od uh, napovedi uh, v osnutku, kdo je za, proti, vzdržano, zavrnjeno. In ta 6756, socialisti 7681, eh, gre za plačila, ki naj bi bila višja, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, ni bilo jasno, niste vsi dvignili roke. Eh, bomo elektronsko preverili, kar glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Dva nista glasovala. Vidimo, da so kartice ustavljene, ampak niste glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za 10 proti. 1008, zdaj smo pri tej vrstici, predlog spremljiv je FDD 7397. Gre za to, da se zmanjšajo plačila glede na osnovne proračuna, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 gre za, gre za nadaljne usposabljanje za jezikovne tečaje in druge tečaje EFDD 7398. Zmanjšala naj bi se plačila. Eh, glede na proračun, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Zdaj smo pri vrstici 1200 na, na, na domestila, FDD 7399, zmanjšala in bi se plačila, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. ENF 8230. E, tudi tukaj se predvideva zmanjšanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 6755, socialisti in demokrati 7682, e, plačila naj bi postala višja, kot so zapisano v osnutku proračuna, kdo je za, proti. Ni bilo jasno, niste spet vsi glasovali tako da bomo to preverili elektronsko. Glasujte. Ste vsi glasovali? Mislim, da ne. No, ampak glasovanje je zaključeno, sprejeto 21 proti 9 je izid. Zdaj smo pri vrstici 1220, ENF 8231. So začrtani te vrstice, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1400, FDD 7400, zmanjšala bi se plačila v primerjavi z osnutkom, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, vrstica 1420, EKR 8341, plačila in bi se dvignila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. PFDD e 7401, e, plačila in bi se znižala, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 1422, eh, predlog spremembe je v DD 7402, zmanjšana plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 1610, EFD 10404, zmanjšanje plačil, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 1612, dva predloga spremembe, EPP 8029 in socialisti 7683. Tukaj se plačila ponovno spostavljajo. E, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Vrstica 162, e, bač 2400. Zmanjšala naj bi se plačila v primerjavi z osnutkom proračuna. Kdo je za? Proti? Prosim, če dvigate roke, kdo je za? Smo pri bač 2400. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Vrstica 2000 je FDD 7406. E, plačila ne bi se zmanjšala. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Vrstica 2001. ENF 8232. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Vrstica 2007. Bač 2401. Cilj je, da se zmanjša plačila v primerjavi z osnutkom proračuna. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 2022, FDD 7407 je prvi amadma, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bač 2402, cilj je, da se zmanjša plačila v primerjavi z osnotkom proračuna, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Vrstica 2020, EKR 8440, EFDD 7408, zmanjšana plačila, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Vrstica 2100, amandma EFDD 7409, zmanjšanje plačil v primerjavi z osnutkom proračuna, govori za arbitražo sveta, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Dva predloga sprememb, EPP 8030 in socialisti 7684, ti, ta plačila je bila ponovno spostavljena za, proti, zdržani, sprejeto. Vrstica 2102, EFDD 7410, zmanjšana plačila, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Vrstica 212, amantma FDD 7411, zmanjšano plačilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva predloga spremim, ELS 8031 in socialisti 7685, plačila se vzpostavljajo, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, mm, sprejeto. 214 je vrstica, amatma FDD 7412. Zmanjšana plačila spet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? E, zavrnjeno. Vrstica 216 je FDD 7413. Zmanjšana plačila. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno vrstica 238 EFDD 7415 zmanjšana plačilo v primerjavi z usnutkom, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Bač 2403 zmanjšala naj bi se plačilo v primerjavi z usnutkom, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno vrstica 2540, prvi predlog spremembe EFD 10416. Plačilo naj bi šlo pod arbitražo sveta, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bač 2404, zmanjšano plačilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. EPP 8032 in socialisti 7686 ta plačila ne bi bila ponovno vzpostavljena v primerjavi z osnutkom proračuna, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vrstica 2542, dva preloga spremem, VLS 8033 in socialisti 7662, ponovno vzpostavljena plačila v primerjavi z osnutkom, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, podprto je bilo, sprejeto je v DD 7417 brezpredmeten, vrstica 2546 je v DD 7418 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva predloga spremembe skupaj, ELS 8034, socialisti 7663, za, proti, vzdržani, sprejeto. 2548, ENF 8233, pod arbitražo sveta, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. EFDD 7419, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. EPP 8035, socialisti 7664, plačila ponovno spostavljena, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Vrstica 2600, ELS 8036, socialisti 7665, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. EFDD 7420 postane brezpredmeten. 2602 je vrstica EFDD 7421, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Vrstica 2620, FDD 7422 za proti vzdržani zavrnjeno. Bač 2405, mm, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ELS 8037, socialisti 7666. Eh, okrepljena plačila z, v primerjavi z osnutkom, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vrstica 2622, dva predloga spremembe, e LS 8038 in socialisti 7667 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja dva predloga spremembe postaneta brezpredmetna EKR 8342 in ELD 10423 brezpredmetna vrstica 2624 EFD 10424 zmanjšana plačila v primerjavi z usnutkom, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj smo pri razdelku 7, eh, odbor regij vrstica tisoč. Eh, socialisti in demokrati 7710, eh, eh, zvišana plačila v primeravi z usnutkom, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 1004, EFDD 7425, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Vrstica 105, ELS 8039 in socialisti 7711. Zvišana plačila, kdo je za? Proti? Ni jasno, bomo preverili. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Ne še trije glasovi še manjkajo. Zdaj pa je glasovanje konec. Sprejeto 19 za 11 proti 2 vzdržana. Linje. Vrstica 1200. Prvi predlog spremembe EFDD 7426. Znižena e plačila, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. ENF 8234, tudi znižena plačila, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. ELS 8040 in socialisti 7668, eh, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Naslednji predlog spremembe, bač 2500, postane brezpredmeten. Vrstica 1220, ENF 8235, črtanje vrstice, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 1400, AFDD 7427, zmanjšana plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ELS 841 in socialisti 7669, ponovno spostavljena plačila v primerjavi z osnutkom za proti vzdržani sprejeto. Vrstica 1402, EFDD 7428, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. EPP 8042, socialisti 7670, ponovno spostavljena plačila, kdo je za, proti vzdržani sprejeto proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Vrstica 1420, FDD 7429, znižena plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ALS e 8043 in socialisti 7712, zvišena plačila v primerjavi z osnutkom, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Vrstica 1422 je FDD 7430, znižena plačila v primeravi z usnutkom, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 1610 je FDD 7431, eh, nižja plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno vrstica 1612, je v 10432, znižena plačila v primerjavi z osnutkom za proti vzdržani zavrnjeno. Bač 2501, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Vrstica 162, DKR 8332 znižana plačila v primerjavi z osnutkom, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. EPP 8044, socialisti 7687, zvišena plačila v primerjavi z osnutkom, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Vrstica 2000, AFDD 7434, znižena plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2007 EPP 8045, socialisti 7688, plačila nad osnutkom, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji predlog spremembe, bač 2502, postane brezpredmeten. Vrstica 2022, FDD 7435, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. ELS 8047, socialisti 7713, eh, okrepljena plačila, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. In naslednji predlog spremembe, pač 2503, postane brezpredmeten. Vrstica 2027 je v DD 7436 je nižja plačila v napovedi komisije, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vrstica 2100, EPP 8048, socialisti 7689, eh, okrepljena plačila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji predlog spremembe postane brezpredmeten. Vrstica 2102, EFDD 7437, nižja plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 212 je v DD 7438, nižja plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 214 FDD 7439, nižja plačila, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ELS 8046 in socialisti 7690. Okrepljena plačila v primerjavi z osnutkom. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji predlog spremembe, bač 2505, postane brezpredmeten. Vrstica 216, FDD 7440, nižja plačila. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 230 je v DD 7441, nižja plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 238 je v DD 7442, znižena plačila, kdo je za, proti, vzdržani. to je bilo torej zavrnjeno 2540 EFD 7443, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 2541 EFDD, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 2542 EFDD 7445, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bač 2506 znižano plačilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2546 AFDD 7446 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2600 AFDD 7447 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, budž, e, torej tudi znižena plačila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Vrstica 2602, eh, pač 2508 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vrstica 2620, ALS eh, e in socialisti, eh, okrepljena plačila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja dva predloga spremem postaneta brezpredmetna. Vrstica 2622, socialisti 7714, zvišena plačila, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. FDD 7449 postane brezpredmeten. Vrstica 264, EPP 8050 in socialisti 7709, torej plačila nad osnutkom eh, proračuna, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. EKR 8333 postane brezpredmeten. Zdaj smo pri razdelku 8, Evropski ombudsman. Mislim, da tukaj lahko glasujemo v bloku. E, Če se poročevalec strinja, bomo glasovali v bloku e, od 104 do 303. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deveti razdelek, e, Evropski nadzornik za varstvo podatkov mislim, da tudi tukaj lahko glasujemo v bloku od vrstice 1010 do 3044. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Razdelek 10. Služba za zunanje delovanje Evropske unije. Vrstica 1200. Predlog spremembe AFET e eh, 5306. Zvišana plačila. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Naslednji trije, ANF, eh, e e FDD in EKR, postanejo brezpredmetni. Vrstica 2214. To je nova vrstica. Afet 5221 in Bač 4408. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Vrstica 3002, prvi predlog spremembe AFED 5260, zvišana plačila. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. ENF 8292 in FDD e 8558 brezpredmetna. Vrstica 3006 AFET. O tem ni treba glasovati. Dobro. Zdaj pa druge vrstice. Od 1101 do 1202 lahko glasujemo v bloku ali pa gremo celo dlje. Do vrstice 3005.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 Gospod Rubik želi, da glasujemo o njegovem predlogu spremembe. Torej prvi blok do um, 1202 oziroma od 1101 do 1201. Trije, prvi trije predlogi sprememb. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? prvi trije predlogi sprememb so zavrnjeni. 1202. Vrstica 1202. Najprej predlog spremembe e NF. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Drugi predlog spremembe je BAČ 4625 e, gospoda Rubiga. Torej zvišana plačila. Kdo je za? Proti? bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Skrutin je klos. Konec glasovanja. Zavrnjeno 12 za, 22 proti. Zdaj pa od 1203 do 3005. Se strinjate? Ja kdo bi rad podprl to, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. E, zdaj pa opombe, vrstica 1200, amfet 5306, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. 3002 AFET 5260, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto 3006 AFET 5308, EPP 8027 in pač 4608, o tem ni treba glasovati. Tako da bomo zdaj prešli na razdelek 1. proračun parlamenta. Alors, nous avons un premier, un premier vote. No, prvo glasovanje je pred nami. In sicer gre za to, da plačila ostanejo eh, nespremenjena oziroma eh, v skladu z 2,3 odstotki, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Drugi blok nas čaka s prilogo in tabelo 2, kdo je za, proti, proti. Vse, kdo vzdrži, sprejeto. Mm, še nove zahteve imamo, vrstica 1200, amadma GUE 7313. Tukaj naj bi se plačila povečala oziroma zmanjšala, se popravlja predsednik. Mislim, da o obeh teh predlogih sprememb, ki sta povezana, lahko glasujemo skupaj. Gre za prenos uh, plačil uh, z administrativnih uh, plač na zelene. Uh, torej, milijon petsto tisoč, kdo je za, proti, se kdo vzdrži. To je bilo sprejeto. Potem imamo eno rezervo, vrstica 1006, predlog spremembe BAD 4246. 10 odstotna rezerva, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Pri upombah pa imamo vrstico 242, predlog spremembe AFKO 6736, kdo je za, proti. Predlagam, da o tem glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Le scrutin est clos. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16 proti 18. 3245, predlog spremembe AFKO 6742. Kdo je za? Proti? se kdo vzdrži, zavrnjeno. Vrstica 326, pač 4627, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Zdaj pa še establishment plan, eh, vrstica S112, EFDD 8660, drastičen pristop vrstica. Eh, glede sredstev za skupine. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Eh bien, mes chers collègues, nous en avons terminé. Dragi kolegi, končali smo z uh, glasovanjem o predlogih sprejem za proračun 2018. Rad bi se vam zahvalil, zahvalil predvsem poročevalcu, eh, pri poročevalcema, pravzaprav gospodu Ashworthu in gospodu Murešanu, ki sta upravila res izjemno delo. Um, zelo sta nam uh, razsvetlila ideje v zvezi s proračunom. Sodel, zahval, zahvalil bi se tudi vsem sodelujočim. Glasovali smo krajši čas kot ponavadi. Delo je bilo res dobro pripravljeno, zato je bilo mogoče tako hitro zaključiti z glasovanjem. Zato gre zasluga vsem poročevalcem poročevalcem v senci, eh, svetovalcem in pa celotnemu osebju. In prosim za aplauz za vse, ki so delali na tem. Gospod Rubik. Ja, tanke, ja, da. Hvala za besedo. Mislim, da je predsedujoči opravil čudovito delo. Imam pa samo naslednjo željo. Ko bomo naslednjič glasovali, moramo vedeti, kdaj je glasovalni čas. In vsi moramo vedeti to že eno leto naprej. Recimo danes imamo tudi srečanje naše politične skupine, kjer moramo tudi sprejeti pomembne, ustrezne politične odločitve. Zato vas prosim, da upoštevate tudi potrebe poslancev Evropskega parlamenta. Upam, da bomo v postopku sprave dosegli tudi zelo dobre rezultate d'ores et déjà d'ores et déjà euh, je voudrais vous dire no. rad bi vam povedal, da bi bilo dobro, da eh, zadnji torek in sredo v septembru vedno rezervirate za glasovanje o proračunu. Upam, da boste lahko vplivali na svoje skupine in jih prepričali, da eh, je glasovanje o proračunu ključnega pomena. Želel bi si tudi, da bi skupine to upoštevale, da bi nas eh, eh, obravnavale tako, kot je treba. Gospod Tarant. Česti. Hvala za besedo. Kljub temu, da sem izgubil skoraj vse glasove, pa se strinjam s prejšnjim govornikom, ki je dejal, da ste upravili izjemno delo. Um. Rad bi vam še povedal, da je odbor za proračun sprejel zdaj predloge sprememb za leto 2018. Eh, besedo želim dati komisiji, gospod Žuan Mirel, ki je direktor, danes je z nami in mogoče lahko on poda še svoje komentarje v zvezi s tem. Uh, you, Hvala za besedo. Hvala, da povem tudi nekaj v imenu komisije. Ne bom se spuščal v podrobnosti, kajte vem, da je bilo glasovanje zelo dolgo in naporno lahko, pa se tudi pridružim sem, ki so čestitali obema poročevalcema za izjemno delo in tudi za zelo uspešno glasovanje. Hvala za sodelo, ki sta ga pravzaprav. Prav vložila v ta velik nabor predloga sprememb, ki je seveda privedel tudi do uspešnega glasovanja. Ko sem že tajal, ne bom se spuščal v podrobnosti, vsi namreč veste, da bo komisija po glasovanju na plenarnem zasedanju oktobra vam, kakor vsako leto, poslala tudi pismo o izvršljivosti in v tem pismo vam bomo tudi posredovali naše podrobne pripombe glede stališča sveta in parlamenta. Tako da bom danes povedal nekaj na splošno. Najprej hvala odboru, ki je danes glasoval o številnih predlogih sprememb, ki so sedaj ponovno vzpostavili predlog proračuna. To je seveda zelo pomembno. Razdelek 1a. Tukaj imam določeno skrb, ki je povezana z umikom namenskih sredstev za evropsko solidarnostno enoto. Razumem logiko za tem, zakaj ste glasovali za to odstranitev, s tem tudi ne posegate v zakonodajni postopek, ampak vseeno nas skrbi, da bomo po končanem zakonodajnem postopku morali seveda združiti te vrstice, če bo seveda to potrjeno v postopku sprave. Mislim, da bomo morali predložiti spremembo proračuna, kar seveda sabo lahko prinese določeno zamudo in lahko tudi zmanjša mobilnost tistih, ki bodo sodelovali v tej solidarnostni enoti v naslednjem letu. To moramo poštevati v samem postopku sprave glede 1B, pa imam naslednjo pripombo pobuda za zmanjšanje brezposelnosti mladih v predlogu proračuna je komisija predlagala, da bi enakomerno razpršila zneske, ki sta jih seveda dorekla parlament in svet v mestnem pregledu večletnega finančnega okvira. Vemo, da sedaj hoče parlament do leta 2018 sprostiti ta znesek, kar je seveda smiselno, ampak sceno je treba upoštevati, dogovor mestnega pregleda, to pa tudi pomeni, da bi v naslednjih letih 2019 in 2020 imeli manj sredstev. Drugi oddelek, komisija bo seveda vsako leto in tudi leto sredi oktobra poslala pismo o spremembi predloga proračuna, v katerem katerem bomo seveda predstavili naše ključne pripombe glede oddelka 3, 4 in 5 danes. Nobenih podrobnosti, imam samo eno pomo v zvezi z oddelkom 4 in sicer, da smo se tukaj nepričakovano dogovorili z parlamentom in svetom in sicer vsi si želimo, da bi zmanjšali plačila za predpristopna pogajanja za Turčijo. To bo treba tudi upoštevati pri samem postopku sprave. Še enkrat bi se rad zahvalil obema poročevalca. Magl, veselim se tudi uspešnega glasovanja na plenarnem zasedanju v oktobru. Sedaj imamo dobro podlago za pogajanja z parlamentom in svetom in upam, da bomo seveda tudi uspešno zaključili vsa pogajanja v proračunu za 2018. Hvala, gospod direktor, za vaše komentarje. To smo vse vzeli na znanje. Hvala tudi za konstruktiven odnos, ki ga imate s parlamentom, eh, še posebej za dober odnos eh, med eh, vašim oddelkom komisije in parlamentom. Gospa, gospoda poročevalca, želita še vidva? podati zaključne besede ob koncu tega eh, glasovanja, ki ste ga tako dobro vodila. Najlepša hvala za besedo. Sem bi se rad zahvalil, ker ste se udeležili včeraj, pa tudi danes tega glasovanja v tem velikem številu. S tem seveda damo zelo jasno sporočilo tako komisiji, kakor tudi svetu. Na takšen način smo pokazali, da smo v oblikovanje stališča parlamenta vložili ogromno dela glede proračuna za leto 2018. Velika večina je seveda podprla te glasove v našem odboru in tudi upam, da bomo to podprli lahko tudi na plenarnem zasedanju oktobra. Na takšen način pa smo tudi poslali svetu zelo odločilno sporočilo glede tega, kako pomemben je ta proračun za Evropski parlament. Komisija je prej tudi omenila, da nam bo posredovala pismo o spremembi proračuna v zvezi z oddelkom 2. To je seveda običajen postopek. Je pa treba tudi upoštevati dejstvo, da bo to pismo vključevalo tudi ostale oddelke, ostale razdelke Nažalost pa se niste posvetovali s parlamentom glede vsebine tega pisma, preden smo seveda danes in tudi včeraj glasovali o tem, kajti vemo, da to ne bo vplivalo samo na razdelek 2. Res bi bilo dobro, če nas bi komisija bolj pregledno seznanila kaj bo pravzaprav vključila v to pismo, to bi tudi lahko poštevali pri današnjem in čerešnjem glasovanju. Sedaj pa, kakor ste lahko videli, se je parlament zelo jasno opredelil do vseh razdelkov in prosim, da to potrebujete tudi komisarju Oettingerju. Sama sprava, samo sklejevanje bo zelo težavno, če se komisija ne bo odločila, da bi upoštevala stališče parlamenta pri predložitvi tega pisma o spremembi. Včeraj in danes smo seveda v veliki večini glasovali za številne razdelke in če boste to vključili tudi v pismo, boste tudi olajšali sam uskaljevanje spravni postopek glede določitve proračuna za leto 2018. Če pa tega ne boste, pa bo celotni postopek otežen glede pobude za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Vemo, da parlament predvideva povečanje sredstev, to pa ni, da bi že v prvih letih namenili več denarja in to bi pomenilo, da bi v naslednjih letih imeli manj sredstev. To ni naš namen, mi hočemo povečati sredstva, kajti vemo, da je brezposobnost mladih previsoka v določenih državah članica. 233 milijonov evrov, to je predlagala komisija, ni dovolj. To ni dovolj, da bi se zoprstavili temu hudemu izzivu v Evropski uniji. Torej, nismo za fraudlovnik, hočemo več sredstev. Toliko z moje strani še enkrat bi se rad zahvalil vsem za to, da ste glasovali v tako velikem številu. Najlepša hvala. Merci, hvala, gospod splošni poročevalec. Zdaj pa besedo dobi še gospod Ashworth, ki je tudi opravil izjemno delo. Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom, pa tudi obema poročevalcema v Sinci za sodelo že uvodoma sem dejal, da je parlament predvideval 2,3 odstotka povišanja proračuna v zadnjih letih in to je po mojem mnenju razumno in tudi odgovorno merilo, ki ga moramo vsi upoštevati in s katerim lahko primerjamo tudi vse ostale institucije. Na samem začetku sem seveda dejal, da bomo zato morali sprejeti številne odločitve glede discipline, glede finančne discipline. Vem, da se marsikdo z mano ne strinja, ampak to je odločitev, ki jo tudi moram sam spoštovati. Sedaj imamo pred sabo proračun, sicer še nimam dokončne številke, ampak mislim, da gre za tri odstotno povečanje. Sam si tega nisem želel, ampak spoštujem, spoštujem mnenja in stališče odbora, Poleg tega imamo tudi stališče, ki ga lahko prenesemo v spravni postopek s svetom in komisijo. In seveda veselim se dobrih pogajanj in tudi uspeha. Najlepša hvala za besedo predsedujočim. Hvala vsem kolegom. Merci, hvala, gospod Ashworth. Mm. Mm, zelo pozdravljam tudi vašo skrb, da želite biti ekonomični in varčni pri javni porabi. Mi smo seveda zavezani temu postopku in upam, da spravni postopek ne bo naših ambicij eh, preveč eh, znižal. Zikrit Murešan je omenil eh, tudi trenutno situacijo. Mi smo tudi uvedli pilotni projekt, da bi lahko Eh, stažisti uporabljali eh, štipendije Erasmus in da bi bili lahko mobilni. Tukaj gre eh, za to, da bi se ti mladi bolje vključili v delovni trg, da bi jim olajšali torej vstop na trg dela. Ta pilotni projekt je sprejela tudi komisija v svoj program. 400 milijonov mu je namenila, ehm, torej za štipendije Erasmus za eh, vajence oziroma stažiste. Mislim, da je to dober vzvod eh, za spodbujanje evropskega državljanstva pri mladih in za spodbujanje eh, mladih pri dostopanju do trga dela. 28 držav članic pa pomeni tudi 28 različnih zakonodaj. Tako da je treba pritisniti na naše vlade, da se bo njihova zakonodaja razvijala. V Evropi imamo tudi edinstven eh, status eh, vajencev in stažistov. No, naj vas spomnim še na naslednje faze. 10. oktobra bomo v odboru za proračun glasovali. Trialog eh, bo potekal 18. oktobra, potem eh, razprava in sprejetje stališča parlamenta eh, na, parlam, na plenarnem zasedanju bo 24. in 25. oktobra, potem se bo začel spravni postopek, prvi sestanek 6. novembra drugi sestanek 17. novembra bi lahko že pomenil konec tega procesa. Upajmo, da bo tako in želimo, da bi ta proces pripeljal do zadovoljivega zaključka pred 20. novembrom. Zanima me, ali imate še kaj pod točko razno. Če eh, tega ni, potem s tem zaključujem naš sestanek.